še en mozaike evropski uh, stavbi. Hvala predsedujoči še enkrat za vaše lepe besede, hvala tudi komisiji. Ute, libak. Vse dobro, dragi Kurt. E, Kolegice in kolegi, razprava je s tem zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob polenih. Naslednja točka na dnevnem redu pa je vprašanje za komisijo in sicer v imenu odbora za pravne zadeve in odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Besedo bom dal enemu od avtorjev, gospodu Cvevki, za dve minuti. Panje predsedujoči, šanovna pani komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. V odboru Juri se dnevno srečujemo s številnimi zakonodajnimi osnutki, to je povsem normalno. In ti se nanašajo na dedno pravo, na civilno pravne zadeve, na vprašanja, ki se povezujejo z mednarodnim pravom. Ukvarjamo se s temi osnutki, zato ker se zavedamo, da bodo slejko prej ti osnutki tudi izvajani v praksi. Prav zaradi tega se nam zdi zelo pomembno, da pravosodni organi poznajo pravni sistem ne samo v svoji državi, temveč tudi v drugih državah. Zato smo se v odboru za pravne zadeve veliko pogovarjali o izobraževanju pravosodnih organov. Tudi s kolegom Berlingerjem smo o tem veliko govorili. Bili smo enotnega mnenja, da bi se morali pravosodni organi dobro izobraziti na tem področju, na no, vse zadnje bodo oni tisti, ki bodo izvajali vse te določbe v praksi. Mislim, da bi morali pravosodni organi dobro poznati razmere v Evropi, na no, vse zadnje so pravosodni organi tisti, ki izvajo, kot rečeno, te stvari v praksi. Je pa res, da se stvari spreminjajo. Zato bi morali pravosodne organe redno izobraževati, zato da bi se tudi ustrezno seznanjali s premembami, do katerih pride pri različnih pravosodnih sistemih v Evropi. Zavedati se moramo, da obstajajo na tem področju številne težave. Zato je to vrstno izobraževanje pravosodnih organov nujno potrebno. Kolega Lene in kolega Lopez Aguilar sta avtorja tega vprašanja. Zanima pa nas, kaj se bo zgodilo s tem programom izobraževanja pravosodnih organov, v katerega naj bi vključili 50 odstotkov vseh zaposlenih do leta 2020. Želimo si, da bi vsem tem osebam omogočili udeležbo v tem izobraževanju. Ampak vprašanje je, v okviru katerih platform bo potekalo izobraževanje, bo potekala izmenjava mnen. V štokholmskem programu govorimo o tem, da moramo vzpostaviti evropsko pravosodno kulturo. Vse evropske institucije bi morale podpreti te programe, kajti gotovo se zavedajo, da so to vrstni programi izobraževanja nujno potrebni. Za leto, za obdobje 2014 do 2020 je izobraževanje predvideno kot ena od prednostnih tem. Gre za izobraževanje z področja pravosodnja. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali oblikovati specifične programe na pravnih fakultetah in programe za izobraževanje na ožjih področjih. Hvala. Sedaj dajem besedo drugemu. Sedaj dajem besedo drugemu avtorju vprašanja, gospodu Lopesu Aguilarju. Hvala, gospod predsedujoči. Kot je že rekel gospod Cvevka, pa tudi prej v razpravi oporočilo gospod Len, eh, gospoda uh, Lehnerja, smo povdarjali, kako pomembno je, da se eh, pravosodni organi nasploh, sodniki pa še posebej izobražujejo na področju uporabe evropskega prava. In vse od eh, pogodbe iz Amsterdama, iz Nice in sedaj Lizbonske pogodbe je pravna uh, gotovost eh, eden od temeljnih kamnov delovanja skupnega pravosodnega sistema v Evropski uniji. Če hočemo imeti pristno evropsko pravosodno kulturo in uh, območje, potem je treba zagotoviti ustrezno izobraževanje na področju različnih pravnih tradicij in kultur v okviru pravosodnih organov, ki delujejo v Evropski uniji. To velja tudi za jezikovno usposabljanje. Pa še nekaj je pomembno. Pomembno je uh, vzpostaviti mrežo uh, centrov izobraževanja, mrežo akreditiranih institucij, ki bodo sodelovali z evropskimi institucijami. Tukaj mora zlasti komisija zagotoviti podlago za pravosodno usposabljanje v Evropski uniji. Zanima nas, kako bo komisija poskušala doseči ta cilj. Polletno oziroma enosemestrsko izobraževanje bi moralo biti zagotovljeno vsem, ki dela v okviru pravosodnih organov. Drugo vprašanje je, kako bomo sodelovanje takšnih izobraževalnih centrov zagotovili. Tretjič, kako bo komisija okrepila svoj proaktivni način nastopanja, ko gre za eh, usposabljanje pravosodnih organov, ki je predvideno v okviru štokholmskega programa. Zanima pa nas tudi, kako bo potekalo pilotno izobraževanje sodnikov na različnih ravneh tudi sodišče Evropske unije, ki je velik katalizator evropske pravosodne kulture, mora tukaj imeti svojo vlogo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bo v imenu komisije spregovorila komisarka gospa Redek. Hvala predsedujoči. Naj povdarim, da sem hvaležna Evropskemu parlamentu, ki ima podoben pogled na to temo kot Evropska komisija. Namreč tukaj je dobro tudi sodelovanje odborov za pravne zadeve in za državljanske soboščine pravosodje in notranje zadeve. Komisija je svoje sporočilo v zvezi z izobraževanjem pravosodnih organov sprejela septembra lani. Kaj bi želela komisija doseči skupaj z vami? Zgraditi zaupanje v vse evropsko pravosodje, ustvarjanje in ustvarjanje pravega evropskega pravosodnega uh, območja. Izobraževanje pravosodnih organov moramo zato okrepiti. Cilj, ki smo si ga zastavili, je naslednji. 700 tisoč ljudi, ki delajo v praksi v okviru pravosodja, to je polovica vseh, bi moralo biti vključeno do leta 2020 v uh, usposabljanje ki ga bomo organizirali. Mislimo, da je ta cilj realen, ampak če ga hočemo doseči, moramo mobilizirati vse eh, resurse na nacionalni, lokalni in evropski ravni. Vsi zainteresirani se morajo zavezati seveda k temu, da bodo vključili evropsko pravo in njegovo uporabo tudi v lokalne oblike usposabljanja in izobraževanja. Sami bodo morali okrepiti eh, različne oblike usposabljanja in izobraževanja na področju evropskega prava in povečati število udeležencev. Sodniki, eh, zagovorniki, vsi morajo eh, biti vključeni v izobraževanje na optimalen način, tako da da bomo izkoristili vse možnosti, ki nam jih nudi tukaj tudi nacionalni pravosodni sistem. Komisija pozdravlja obstoječi čo mrežo, pravosodno mrežo, Evropsko akademijo za pravo, Inštitut za javno upravo Evropske unije in tako naprej. Torej, to so vse Eh, inštitucije, ki bodo skupaj s samimi strokovnimi organizacijami ljudi, ki delajo v pravosodju, poskrbele za to. Dvotedensko izmenjavo med državnimi tožilci in sodniki bomo organizirali tudi od leta 2014 naprej in zagotovili uspezna, ustrezna finančna sredstva za kakovostne projekte, kot ste to lahko prebrali v predlogu uh, prihodnih finančnih programov. Ker zadeva spremljanje predlaganega pilotnega projekta, pa je komisija že sprejela potrebne ukrepe za sprejem posebnega sklepa zgodaj spomladi letos. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo eh, na govornike, ki bodo spregovorili v imenu političnih skupin. Najprej Salvatore Jakolino v imenu ELS. Dve minuti signor presidente signora commissaria abbiamo ascoltato. gospod predsedujoči gospa komisarka pozorno smo prisluhnili predlogom komisije glede tega kako naj se okrepi izobraževanje pravosodnih organov zagotovo je to absolutna prednostna naloga kajti mnenja smo da bi z izobraževanjem pravosodnih organov lahko izboljšali ne samo poznavanje različnih pravosodnih sistemov, temveč bi s tem tudi izboljšali samo vzajemno sodelovanje, konkretno sodelovanje. S tem bi tudi izboljšali čezmejno sodelovanje, tako med odvetniki, sodniki kot toživci zato bi jih morali tudi izobraziti na podoben način in omogočiti, da se odeležijo programa Erasmus, da bi lahko bolje sodelovali v tem evropskem območju pravosodja, varnosti in pravice. Na voljo imamo enotni evropski trg, konkurenčnost in trajnost sta seveda povezana tudi z možnostjo opravljanja svojega poklica. Pri opravljanju poklicev je kakovost seveda zelo pomembna, zato bi morali na področju pravosodnih organov zagotoviti ustrezno kakovostno izobraževanje. In kot praviš, to kolemski program poskrbeti bi morali za vzajemno priznavanje pravosodnih sistemov. S tem bomo tudi mladim pravnikom olajšali vstop na evropski trg dela. Tisti, ki govori več jezikov, bi seveda lahko imel boljše možnosti tudi v okviru posameznih agencij. Vem, kakšen je proračunski okvir za leto 2014 do 2020 in v tem finančnem okviru bi morali obravnavati ne samo pilotne projekte, čeprav so leti pomembni, ampak bi morali zagotoviti prava finančna sredstva tudi za to, da bi lahko financirali vse, ki so upravičeni do tega programa. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bo v imenu politične skupine socialistov in demokratov spregovoril Luigi Berlinguer. Dve minuti. Signor Presidente, l'Unione Europea ha prodotto una quantità enorme. Gospod predsedujoči, Evropska unija je uveljavila veliko določb in pravil za to, da bi oblikovala evropsko pravo. Oblikovali smo tudi območje varnosti, svobode in pravice, ki se omenja v Štokolmskem programu. Na voljo imamo cel zakonodajni korpus in državljani so tisti, ki ga uporabljajo. Sicer, če gledamo odstotkovno, je ta delež zelo nizek. Nacionalni sodniki, nacionalni odvetniki in pravniki so seveda odraščali v okviru nacionalnega prava in so tudi pretežno izobraženi o nacionalnem pravu. Pravi evropski sodnik pa je po našem mnenju nacionalni sodnik, ki spremeni svojo mentaliteto in ki se seznani z evropskim pravom. Zato bi morali najprej govoriti o komuniciranju med vsemi tistimi, ki dnevno izvajajo to pravo v praksi. Govoriti bi morali o obveščanju državljanov. Šele zatem bi lahko govorili o izobraževanju, kajti če ne bodo osveščeni o možnostih, potem tega programa ne bodo izkoristili. Zato bi morali delo praviti od spodaj na vzgor. Ne moremo delovati kot neki šolniki, ampak bi morali govoriti o izobraževanju odraslih oseb, ki so se sposobne izobraziti o drugih sistemih. Te osebe bi morali povezati z drugimi. Common law in civil law danes so upadata, tako da ti dve obliki prava nista več tako daleč narazen, kot sta bili v preteklosti. Vesel sem, da se je Evropska komisija dala prepričati o vsem tem. Mi si želimo, da bi se ta trend obrnil da bi začeli od spodaj na vzgor, da bi se morali bolj pogovarjati o povezavah. Na nizozemskem obstaja projekt Eurimfa. To je mreža vseh oseb, ki so pristojne na sodiščih za širjenje tega znanja in ki se tudi povezujejo z drugimi sodniki. Kaj je bistvo našega projekta? Upamo, da bo komisija razumela bistvo in da ga bo tudi podprla. Hvala. Hvala vam sepen. Najlepša hvala. V imenu politične skupine ALDE ima sedaj besedo Cecilija Wikström, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V evropskih institucijah smo sedaj ustvarili razumevanje za to, da se med seboj razlikujemo. Seveda pa nas družuje ta pestrost po drugi strani. Za integracijo v Evropski uniji je pomembno, da skupaj razmišljamo o tem, kako bi lahko našli skupne poti za to, da bi različne sisteme lahko razumeli, kajti samo z izmenjavo mnen in eh, znanj lahko premagamo razlike istočasno pa lahko ustvarimo tudi več eh, spoštovanja eden za drugega v tem procesu. Pripričana sem, da to velja tudi za področje prava, to velja za eh, sodnike, za državne tožilce, za odvetnike. Eni, drugi in tretji morajo razumeti sistem drugih držav in to se najlažje doseže s tem, da se med seboj srečujejo, pogovarjajo, izmenjujejo v dialogu mnenja in se na ta način dodatno usposabljajo. Preko takšnih osebnih stikov se lahko okrepi tudi medsebojno spoštovanje in odpravi razlike. Pravila, ki jih eh, sprejemamo v okviru Evropske unije, morajo seveda upoštevati razlike, ki obstajajo med državami članicami. Poskrbeti je, na primer, treba za to, da se seznanijo vsi, ki delajo v pravosodju z zakonodajo tudi na nacionalni ravni. Mislim, da je treba torej okrepiti tudi evropsko pravno kulturo in to je tisto, kar potrebujemo vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se držali dodeljenega vam časa. Gospod Mölcer, za eno minuto, samostojni poslanec. Hvala. Danes obstaja cela vrsta nacionalnih, eh, pa tudi mednarodnih eh, pravnih standardov, ki jih je treba upoštevati, ne glede na to, o kom dela eh, govorimo, ki dela v pravosodnih organih. To zlasti še velja za sodnike. Glede na hitri razvoj prava je Eh, nujno eh, nenehno usposabljanje teh strokovnjakov, eh, zaradi tega, ker je težko slediti dogajanjem in spremembam na tem področju. Istočasno, naprimer, je dodatno usposabljanje nujno, če hočemo upoštevati vse zahteve, kar zadeva varstvo žrtev tudi diskriminirane žrtve so tiste, ki morajo končno dobiti svoj glas tudi v obliki strokovnjakov, ki delajo v pravosodnih organih. Leta 2011 je eh, Svet Združenih narodov za eh, pravosodje sprejel celo vrsto predlogov o tem, kako bi bilo treba pomagati eh, Eh, žrtvam iz sedanjega časa, pa tudi iz preteklega. Naprimer, tudi ko gre za žrtve ar, eh, genocida nad eh, Armenci v davni preteklosti. Hvala. Hvala. Sedaj prehajamo na druge govornike. Erminja Maconi iz Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala in hvala tudi komisarki Redingovi, ki opravlja pomembno delo na tem občutljivem področju, ki pravzaprav ustvarja novo evropsko pravosodno kulturo. Kolega Bellinguer je spregovoril o možnosti izvajanja štokholmskega programa in nadaljevanja prizadevanj v skladu z priporočili komisije iz njenega sporočila iz septembra lani. Pilotni projekt, ki ga omenja kolega Berlinguer, je eh, namenjen vzpostavljanju neke pravne platforme, ki se razume kot neko kraj, kjer se premoščajo razlike ne le med eh, samimi prav, različnimi pravnimi sistemi držav, ampak tudi pravnimi strokovnjaki. In v tem pilotnem projektu si prizadevamo ne le za kontinuirano stalno usposabljanje, ampak predvsem za skupno razumevanje odvetnikov, sodnikov, notarjev, profesorjev eh, iste kulture in to na osnovi enakega usposabljanja. Komisarka Redinkova je pravilno ugotovila, da gre za pomembno zadevo, ampak eh, tega žal ne najdem v eh, njeni razlagi, eh, ki jo je podala pri predlogu pilotnega projekta. Začetek eksperimentalnega projekta mora vključevati torej ne le sodnike, ampak vse pravne strokovnjake pravna kultura ne nastane le na osnovi izjav sodnikov in tožilcev in tako dalje, ampak na osnovi skupne kulturne osnove, ki mora biti enaka za vse udeležene. Sicer eh, ne bomo izvedli eh, štokomskega protokola. Gönc Kinga. Hvala. Naslednja je na vrsti Kinga Gönc. Enakur. Hvala, gospod predsedajoči. Na skupnem notranjem trgu gre za mobilnost kapitala, storitev in ljudi. Gre za vse več čezmejnih stikov v poslovnem, pa tudi v osebnem življenju. To pa pomeni tudi, da so pravni spori nekaj, kar je treba tudi v tem okviru reševati. To pa pomeni, da moramo imeti neke vrste skupno delovanje evropskih sodnikov. To je predpogoj za mobilnost. Če hočemo, da bodo evropski državljani mobilni, potem morajo imeti zaupanje v evropske inštitucije, pa tudi v sodišča po vsej Evropski uniji. Zato je pomembno, da vsi tisti, ki opravljajo svoje delo v pravosodnih organih, dobro poznajo evropsko eh, pravo kot eh, poročevalka v senci programa Justice za leto 2014 do 2020, menim, da je absolutno nujno, da se sodniki, državni tožilci, odvetniki eh, dobro usposobijo na področju eh, evropskega prava in to v konkretnih oblikah usposabljanja. Hvala. Naslednja je Evelin Regner. Eno minuto. Hvala. Spoštovana gospa komisarka, komisija si je zastavila ambiciozne cilje. 15 odstotkov pripadnikov pravosodnih programov bi, morali, bi moralo biti vključeno v programe usposabljanja do leta 2020. To je ambiciozni cilj, ki ga pa ne bo enostavno moč eh, doseči. Seveda je pri tem treba graditi na obstoječih nacionalnih in evropskih institucijah za usposabljanje. Razim, eh, zanima me, kako se boste lotili tudi problema jezikovnih ovir, kajti eh, veliko sodnikov nima dovolj ustreznega znanja pravosodne terminologije v tujih jezikih. Tudi v eh, različnih pobudah je Evropski parlament na to opozarjal. Po, V eni od resolucij smo vedno znova povdarjali, da je treba uporabiti dobre prakse iz nacionalnih izkušenj. Organizirati je treba videokonference, ustrezne publikacije, pa tudi neke vrste Erasmus program je treba ustanoviti za sodnike in druge poklice v pravosodju. Zelo pomembno je, da so sodniki sami vključeni v načrtovanje teh oblik izobraževanja, kajti oni so tisti, ki najbolje vedo, kaj so eh, nujne potrebe iz praktičnega stolišča. Hvala. Najlepša hvala, gospa Regner. Sedaj eh, prehajamo na postopek Catch the Eye. Gospod Papa Nikolau je prvi. Hvala, gospod predsedojoči. Dovolite, da vam povem nekaj o svojih osebnih izkušnjah. Sam sem pomagal nekaterim v Grčiji pri dostopu do pravosodja. In vem, da ko sem kot zagovornik imel veliko težav, ko je sodnik eh, prestavljal eh, zaslišanje zaradi nekih uh, uh, jezikovnih ovir, kajti nekdo iz Evropskega sodišča naj bi prišel in naj bi predstavil njihovo prakso. No, to je moja majhna izkušnja in to je gotovo značilno za vse države članice. Zaradi tega imamo ogromno birokracije, neučinkovitega dela v nacionalnih sodiščih in zaradi tega je Evropsko sodišče preplavljeno z zadevami, ki jih bi lahko uredili na nacionalni ravni. Komisarka, te pilotne programe za izobraževanje bomo uporabljali, ampak istočasno bomo morali imeti neke vrste mehanizem ocenjevanja rezultatov. Torej, morali bomo ugotoviti, vsaj predstavljam si, kako je izobraževanje vplivalo pozitivno na vsakega posameznika. Hvala, sedaj pa gospod Paška. Hvala gospod predsedujoči, komisarka. Zakonodajno okolje v Evropski uniji se nenehno spreminja in zaradi tega so naši sodniki, odvetniki in državni tožilci pod vedno večjim pritiskom. Vse te zakonodajne spremembe morajo v realnem času pretvarjati v svoje delo. Zato je treba strokovnjake, ki so odgovorni za izvajanje zakonodaje v Evropski uniji, vključiti v specializirano vseživljensko izobraževanje oziroma usposabljanje. Zaradi omejenih kapacitet, zaradi finančnih omejitev in logističnih problemov si ne morem predstavljati, da bi lahko uporabili v ta namen samo obstoječo mrežo eh, univerz. Eh, fakultet in eh, specializiranih izobraževalnih institucij. Ne vem, kako bodo te lahko organizirale izobraževanje na področju nacionalne, evropske in drugih zakonodaj. Ampak morda, če se bo to, bodo te omejitve odpravile, bo to edini način za to, da komisija doseže svoj cilj do leta 2020. Hvala. Sedaj pa ponovno dajem besedo Eh, komisarki redingovi. Gospod predsedujoči, ne bom dolga, kajti ura je že pozna. Tako da bi vam rada rekla samo hvala lepa. Hvala za vaš prispevek k temu pomembnemu dosjaju. To je zelo pomembno vprašanje. Namreč, če želimo vzpostaviti Evropo pravosodja, kjer bo vladalo zaupanje, potem bi morali najprej poskrbeti za znanje in poznavanje. Brez tega ne moremo spostaviti ustreznih pogojev za zaupanje. Skupaj z vsemi odgovornimi na nacionalni ravni, skupaj z vsemi, ki delajo na področju pravosodja, bi morali poskrbeti za to, da bi ta program postal resnična možnost za čim večji spektr pravnikov, ne glede na to, na kateri ravni delujejo. Še nekaj bi rada dodala. Zaupanje pomeni tudi srečevanje. Zelo pomembno je, da se pravniki iz ene države seznanijo s pravniki, sodniki, toživci, odvetniki iz druge države. Kajti, če se pojavi kakršnokoli vprašanje, potem tudi vedo, na katerega kolega, na katerega strokovnjaka naj se obrnejo. Programi, ki jih bomo spostavili, bodo zagotovo vsebinsko bogati programi, istočasno pa bodo to tudi programi, ki bodo spodbujali spoznavanje drugih ljudi. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili to točko in eh, glasovali bomo eh, jutri ob 12. ura. Prehajamo na enominutne govore. Kot eh, prvo dajem besedi kolegici Šidljevski iz Evropske ljudske stranke. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa.